obravnavati najprej tudi poročilo gospoda Koferatija o dolgoročni trajnosti javnih financ, eh, kajti to naj bi sprejeli še pred junijskim Evropskim svetom. Eh, roki pa so naslednji. Izmenjava mnen 22. februar, rok za amandmaje 26. februar opovdne, razprava o amandmajih 16. marec sprejem v odboru 17. marec, sprejem v odboru za gospodarstvo 7. april in na drugem majskem plenarnem zasedanju bi potem tudi glasovali v plenumu. Naslednja točka pa je organizacija delnega časa oseb, ki izvajo mobilne dejavnosti v prometu. Gospa Bauer. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Manjši problem imam namreč. Kolegi so šele pred uro dobili različne jezikovne različice o tem poročilu, zato mislim, da ni ravno najbolj pošteno, da zdaj odločamo o amandmajih, kajti kakih sto jih je. Res gre za kratko poročilo, ampak amandmajev je veliko. Tako da, če so kolegi sicer pripravljeni o tem razpravljati, potem lahko obratožim svoje stališče v tem trenutku. Mislim pa, da nima kakega velikega smisla iti tukaj v podrobnosti in zato tudi ne namravam posamezno analizirati amandmaje in govoriti o tem, kaj podpiram in česa ne. Uh, Prej bi rekel, da bi bilo pametno amandmaje razvrstiti v tri skupine. Prva skupina je tista, kjer kompromis ni možen. Potem je tu tudi več amandmajev, ki predlagajo, da naj bi celotno poročilo sploh zavrnili. No, potem je tukaj še druga skupina amandmajev. ki zadeva predvsem samozaposlene voznike. Ti amendmaji predlagajo, da naj se tovrstne voznike izključi iz področja uporabe te zakonodajne resolucije. Zdaj, prej sem že predlagala, da bi bil spremljiv kompromis ta, da tiste države, ki želijo tudi to vrstne voznike vžitega področja uporabe, to lahko storijo, ne smemo pa usiljevati te rešitve na evropski ravni različnim državam članicam, kajti nimamo tudi nobenih eh, dosedanjih izkušenj z reguliranjem delovnega časa samozaposlenih delavcev. In mislim, da je bil to resničen sklep zgled, če bi takšno ureditev sprejeli na tem mestu. No, potem je še ena tretja skupina amandmajev, ki so bili verjetno predloženi pomotoma. Naprimer, v mislih imam tiste amandmaje, ki predlagajo, naj se sklicujemo na direktivo 3.8.5 Eh, potem je tudi več predlogov, kot naprimer v amandmaju 32, ki gredo v to smer. In to je nekaj, kar je nemogoče, kajti direktiva 3.8.5 je razveljavljena in ne velja več. Zdaj direktiva 5.6.1 tista ki je veljavna in zato bi kolegom, ki so te amandmaje predložili, predlagala, da jih eh, umaknejo. Potem imamo spet eh, še drugo skupino amandmajev, kjer moramo poiskati kompromis in kjer je tudi možno poiskati kompromis. In v večini primerov bom poskušala poiskati neko kompromisno rešitev. Obstajajo tudi določeni predlogi, ki so bolj eh, tehnični po naravi, ki morda predlagajo drugačno redakcijo besedila, potem še nekaj drugih predlogov, ki jih vsekakor lahko upoštevamo. Obljubljam pa, da bom vsekakor skušala najti kompromisno rešitev, kjer bo to le mogoče. Obstaja še ena odločena skupina amandmajev, začenši z amandmajem številka 104, ki predlaga uvedbo novih pravil, kar zadeva sankcioniranje in spremljanje. Vse to so določbe, ki so podobne določbam, ki jih najdemo v drugih direktivah. V mislih imam tukaj naprimer amandma 5. Amandma, ki se sklicuje na direktivo 5061 in pa 1071. To so direktive, na podlagi katerih kolegi predlagajo določene mandmaje, ki stvari urejajo nekoliko strožje. In zanimalo bi me mnenje komisije s tem v zvezi, kajti v tem trenutku imam glede teh zadev zgolj nek uh, občutek. Namreč že res, da bi vse te predloge lahko nekako strukturirali in jih potrošnimi pogoji tudi sprejeli in potrdili, ampak eh, občutek mi pravi, da je v tem primeru to nesorazmerno in gre predaleč. Če si pogledamo samo vsebino tega predloga in če si pogledamo tudi samo spremljanje in pa sankcije, ki jih kolegi predlagajo, potem mi občutek pravi, da ni sicer kakih eh, velikih eh, strokovnih argumentov proti temu, eh, res pa je, da gredo ti predlogi nekoliko predaleč in prekomerno skušajo urejati to področje. Če pa kolegi menijo, da to je rešitev, ki je sorazmerna in ki ima svoje mesto tukaj v tej direktivi in če se tudi komisija strinja s tem in meni, da to je skladno z logiko te direktive, potem bo to seveda potrebno upoštevati tudi pri končnem glasovanju. No, še ena zadnja pripomba. Ta pa je proceduralne narave. Glede na to, da bo končno glasovanje potekalo v mesecu maju med eh, drugim plenarnim zasedanjem maja, predlagam, da ostale roke prilagodimo temu datumu glasovanja. V nasprotnem primeru bomo namreč imeli zgolj eh, teden dni, ki nam bo ostal za to, da sklenemo kakšen kompromis. Menim, da bi bilo potrebno o tem začeti govoriti 4. marca, končno glasovanje pa bo potem dva meseca kasneje. Zato predlagam, da o kompromisnih amandmajih razpravljamo 16. marca. Glasovanje v odboru pa bi potem potekalo 27. aprila in potem nam bo ostalo še dovolj časa za vse prevode še pred drugim majskim plenarnim zasedanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Clark je edini, ki se je zaenkrat prijavil k besedi. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da vsi že vemo in eh, tudi razumemo, da morajo samo zaposleni vozniki spoštovati splošne direktive in predpise glede časa za volanom, v navezavi z tahografi in tako naprej in tako dalje. E, drugo pa so še ostala dela, ki jih upravljajo. E, za računalnikom, naprimer, ko pripravljajo delovne in potne naloge, iščejo nove stranke in tako naprej in tako naprej. To je približno tako kot mi tukaj, kot poslanci. Gremo domov in tudi doma stvari počnemo. Ni nujno doma v naših pisarnah, ampak doma, doma. In kdo nam bo odrejal, kaj in kako lahko počnemo? To je nemogoče. Nikakor ne moremo nadzirati samozaposlenih voznikov, ki doma v svojem, na svojem domu urejajo stvari, ki jim zagotavljajo to, da imajo delo, da so lahko za volanom in da delajo. To so ljudje, ki so sestavni del gospodarstva in ne želimo, da bi odpadli eh, na socialno blagajno. Prav tako ne želimo jih siliti v to, da bi postali eh, zaposleni velikih sistemov. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo samo zaposlene voznike, ki delajo sami zase na, za svoj račun in v svojem času. In zato me veseli, da se poročevalka z menoj strinja, če sem prav razumel njene pripombe in zato predlagam odboru, da zavrne to direktivo in da se vrnemo na stališče ki samo zaposlene voznike iz te direktive tako ali tako izloča. Hvala lepa, gospod Cerkas. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi gospod Bauer za to predstavitev. No, vi predlagate, da si vzamemo nekaj več časa za preučitev najrazličnih amadmajev in eh, če je to ne predstavlja problem za sekretarjat, potem moram reči, da mi v skupini socialistov menimo, da bi bilo čisto v redu, če 16. Eh, marca zadevo obravnavamo v eh, odboru in potem aprila o tem tudi glasujemo. Eh, to direktivo mislim, da bi se dalo rešiti in mislim, da bo pomembno tukaj, pomembno vlogo tukaj odigralo ravno pogajanje med poročevalko in poročevalci v senci, tako da tukaj se čisto strinjamo. Prav tako se strinjamo, da nima smisla, da se lotevamo eh, vseh eh, sto in več amandmajev. Argumentacijo smo ponarali že stokrat. Eh, vse tole me spominja na čase hladne vojne. Američani in Rusi so se, se stajali vedno znova, vedno znova in vedno znova so. si dajali ene in iste argumente in ene in iste odgovore. In na koncu so porekli, se razposledno samo še govorili, argument ena, odgovor številka dve, argument tri, odgovor številka pet in tako naprej in tako dalje. Skratka, mislim, da nima smisla, da tudi mi lotevamo eh, vsega tega na tak način, da samo ponavljamo stare zgodbe. Skratka, številni menimo, da je, morajo biti tudi samo zaposleni eh, zajeti v področju uporabe te direktive. Eh, Kontrargument je ta, da je zelo težko vse to nadzirati, da s tem zgolj dodajamo in nalagamo še dodatna dela tem osebam, kot je ravno kar dejal tudi gospod Clark. Eh, namen te direktive je preprečevati eh, prekomerno utrujenost in posledično nesreče na cesti. In zato vas prosim, gospod Bauer, če lahko eh, pozorno preučite amandmaje skupine socialistov, kajti številni izmed nas si želimo nič drugega kot popolno jasnost na tem področju. Tukaj pri samozaposlenih voznikih govorimo zgolj o dejanskem času za krmilom in o času natovarjanja in rastovarjanja. Torej, to so tiste stvari, ki povzročajo utrujenost eh, in ki predstavljajo tveganje za njihovo zdravje in za zdravje in življenje ostalih uporabnikov cest. No, prav tako eh, je argumentacija nekaterih ta, da bi eh, vključevanje samozaposlenih v to direktivo povzročilo preveč birokracije. Mi skušamo stvari poenostaviti tako, da spremljamo le tisto, kar se spremljati da in sicer s pomočjo tahografa. Lahko bi imeli nekakšno, ne vem, nekakšen tedenski pavšalni eh, skupni čas vožnje ali kaj podobnega. Skratka, želimo, da se tahografi uporabljajo na podoben način, kot eh, jih morajo uporabljati ljudje, ki so redni zaposleni kot vozniki v prevozniških podjetjih ali tistih, ki so nekako lažni samozaposleni, če temu lahko tako rečemo. Zavedamo se, da bo zelo težko mm, nadzirati predvsem tiste, ki so eh, lažno samozaposleni. Ključno vprašanje torej je, ali se borimo za kaj, ali se borimo za zmanjševanje nevarnosti na cestah, ali podpiramo enake pogoje dela in enako konkurenco za vse kajti obstaja kar nekaj nelojalne konkurence med državami članicami iz tega naslova. Seveda ne želimo tudi nelojalne konkurence med prevozniškimi podjetji in konec koncev med eh, članicami. Zdaj, kar zadeva ta drugo skupino amandmajev, ena od možnih rešitev bi bila ta, da prepustimo državam članicam iskanje rešitev za ta problem. To bi vsaj nekatere probleme razrešilo. In na vsaki državi članici posebej bi potem bilo, da odloča o tem, ali na njenem ozemlju ta direktiva zajema tudi samo zaposlene ali ne. Ampak, gospa Bauer, razmislite o tem le. Na ta način bi raz, eh, razrešili le del problema. Dejstvo je, da samo zaposleni vozniki ne delajo zgolj v eni sami državi. Pogosto opravljajo svoje delo čezmejno. Tako da tukaj ni neke logike. Ne morete reči, da gre tukaj za nacionalni problem, ker ne gre, ker gre za evropski problem. Če nek španski voznik prečka mejo in vozi po Franciji, mislim, da je popolnoma razumljivo, da pričakujemo, da veljajo enaka pravila eh, zan tudi v Franciji. Torej, glede pomembnih vprašanj, zdravje in varnost eh, pri delu, potem. Eh, varnost na cesti in tako naprej. Tukaj mislim, da stvari ne moramo fragmentirati na nacionalni ravni, ampak moramo stvari kar se da poenotiti. Potem bi to tudi pomenilo, da mora naša prometna policija poznati točna pravila v vsake izmed 27 držav članic, da bodo točno vedeli, kakšna pravila veljajo za češkega, romunskega, finskega ali ne kakšnega že voznika, ki so ga ravno kar ustavili. Kajti na koncu koncu je problem vedno isti. Ali hočemo enaka pravila za vse, ali pa hočemo različna pravila za voznike, ki vozijo po evropskih cestah. Tako da, gospa Bauer, mislim, da nas čaka kar nekaj nalog. Kot prvo, moramo razpravljati o tem, eh, o čemer sploh lahko razpravljamo, enkrat, ko bomo rešili vsebinsko vprašanje amandmajev eh, tistih, ki zahtevajo bodi si umik tega predloga ali pa vključitev samozaposlenih. Torej, gospa predsedujoča, mi smo pripravljeni podpreti vsak razumen kompromis, ki je potreben. Mislimo, da je mnogo bolj logično, da natančno določimo, kdo so samo zaposleni vozniki, da se na ta način prepreči morebitne zlorabe. Menimo, da bi bilo to mnogo boljše. Vedno smo eh, dajali tudi mandmaje, ki so zahtevali boljši nadzor nad. Eh, tistimi, ki so dejansko zaposleni kot vozniki. Prav tako pa mislim, da se moramo še veliko naučiti iz uspehov in neuspehov iz preteklega obdobja na tem področju. Torej ponavljam, držali se bomo svojih eh, stališč in načel, ampak enkrat, ko bomo rešili ključno vprašanje in če nam ne bo uspelo pri teh ključnih vprašanjih, potem se bomo seveda usedli z gospod Bauer in začeli razpravo o kompromisnih amandmajih. In eh, To zato, da naj se zgodi opcija A ali B, da bomo na koncu imeli boljšo direktivo, kot pa ta, ki jo imamo sedaj. Hvala lepa, gospa Jakon Sari. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poanta te direktive je izboljšati varnost na cestah. In varnost na cestah je še kako povezana s pravili dovoljnega časa vožnje in pa odmorov mm, oziroma čas počitka med posameznimi vožnjami. In tukaj so države članice tiste, ki mora uveljavljati to zakonodajo. Mislim, da je sramotno, da nimamo čezmejne baze podatkov, ki nam bi omogočala to, da bi lahko bolj učinkovito uveljavljali to zakonodajo. Gospod Koferati je dejal, da v 24-urnem obdobju vozniki seveda lahko vozijo po številnih državah. In to pomeni, da so vsakokrat podvrženi lokalni zakonodaji. No, v kontekstu te direktive pa smo slišali, da tudi čas natovarjanja in raztovarjanja predstavlja ta velik del problema. Namreč preveliko breme, ki ga povzročajo to vrstne dejavnosti, ne povezane z samo vožnjo, lahko imajo negativno vpliv tudi na koncentracijo med vožnjo in zato je pomembno spremljati tudi to natovarjanje in raztovarjanje v kontekstu te direktive in menimo, da te podrobnosti vsekakor zahtevajo veliko pozornost, kajti namen vsake direktive mora biti reševati probleme. In ne glede na to, ali bodo samo zaposleni tudi obravn, um, sodili v področju uporabiti direktive ali ne, je ključno vprašanje zgolj to, kako to zadevo sploh obravnavamo in kaj je naš namen. In eden od problemov so tudi tako imenovani lažni samozaposleni vozniki. To ni problem vseh držav članic, vsaj pri nas na finskem to ni problem. Vemo pa, da obstajajo takšni lažno samozaposleni vozniki in da to predstavlja velik problem v srednji Evropi. No in s to direktivo naj bi kriterije mnogo bolj zaostrili, in sicer tako, da bodo zgolj resnično samozaposleni vozniki sodili v to kategorijo. Naprimer, samozaposlen voznik ne sme biti finančno ali pogodbeno odvisen od eh, druge strani. Samo zaposlen voznik mora prav tako biti lastnik svojega vozila. To bi naprimer lahko bil način reševanja te problematike. Kaj ti menim, da bi nam takšen pristop lahko pomagal pri pripravljanju takšne direktive, ki bo dejansko tudi reševala problema. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se poročevalki zahvaljujem za opravljeno delo. Mislim, da jo čaka kar naporna naloga, ampak če je kaj manevrskega prostora za kompromis, potem mislim, da bo to vsekakor vredno poskusiti. Ne strinjam se s uporom srka, sam namreč, da nima smisla ponavljati argumentov, ti so bili izrečeni že neštetokrat, tako da nima smisla vsega tega ponavljati. Kar pa zadeva mm, razno razne manjmaje v zvezi z. Za bojem proti lažno samozaposlenim. Tukaj se strinjam, da je potrebno zaostriti kriterije in kot je poročevalka dejala, to v nekaterih državah članicah je velik problem, v spet drugih pa ne. Pripravljena bi bila sprejeti določene sankcije, spremljanje, karkoli že pa, če je potrebno za to, da dosežemo kompromis s tem v zvezi, kajti menim, da bi na ta način lahko to vprašanje uspešno reševali. Še ena zadeva, o kateri še ni bilo govora, je pa kar nekaj amandmajev na to temo namreč vključevanje eh, tovornih vozil s eh, nosilnostjo pod 3 tonami in pol. Eh, če bi opravili oceno vplivov strani komisije, bi morda lahko zadevo bolj razjasnili. Gospod Cerke se tudi omenjal, kaj naj bi tahograf meril in tudi to je morda eno od področje, kjer bi lahko stvari še nekako razvili naprej. Zdaj, prepustiti zgolj državam članicam nadzor nad tem, to mislim, da bi bilo problematično, kaj ti težko bilo nadzirati vse te prehode meja in tako naprej. In privedlo bi tudi do nelojalne konkurence med državami. In še dve zaključni zadeve. Kot prvo, ali bomo imeli enotna ali pa različna pravila. Mislim, da je v tej razpravi zelo pomembno vedeti, da imamo enotna pravila, kar zadeva čas vožnje in počitka. Enako velja v vseh članicah. No, na zadnje pa komentar oziroma vprašanje in komentar. Prvih nekaj amandmajev, amandma 98 in na ostali, govori o tem, da ne bi v četrti člen urinili še eno točko, namreč da. Uh, za aktivnosti 3, 4 in 5 šteje ena ura na eh, teden, spet drugi zahtevajo tri ure na teden. Moram reči, da ne razumem točno, zakaj naj bi tukaj šlo. Gre za to, da ljudje pravijo naslednje. Če se odločimo glede nekega časa, je to pač to. Ne glede na to, ali bo nekdo nekaj delal pol ure ali šest ur ali deset ur, bo štelo, da za, čas, da za to porabi eno uro oziroma karkoli bomo pač mi tukaj odločili. Ta amadma se mi zdi zelo čuden, kajti bodi si upoštevamo nevarnost eh, izčrpanosti eh, in tukaj mislim, da čas eh, ne sme biti bistvo. In če je to resnično tista naša ključna skrb, potem mislim, da ne moremo spremiti takšnih amandmajev, ki sploh ne upoštevajo dejanskega časa, ki je potrebno za določene aktivnosti. Hvala lepa, gospa Deli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opračujem se v imenu kolegice Turnin, ki je odgovorna za to področje. Bi vam pa jaz eh, predstavila stališče zelenih v angleščini odločili smo se, da bomo še enkrat predlagali zavrnitev predloga komisije, saj menimo, da je dogovor med svetom in parlamentom jasen in koristen za sektor transporta z naslova zagotavljanja ustrezne konkurence in pa dostanstvenega dela. V 2002 je bilo odločeno, da se vključijo tudi samozaposleni. Eh, in sicer s dnem 13. marec 2007. Eh, po mnenju pravne službe sveta so zdaj samozaposleni že vključeni in države članice bi že morale bile implementirati to zakonodajo. Zaenkrat pa sta to storili dve državi. To jasno stališče pravne službe je perspektiva, iz katere izhajamo. Ne govorimo o tem, ali naj bi vključili eh, spok samo zaposlene ali ne, kajte ti bi že morali biti vključeni, več govorimo o izključevanju teh eh, samozaposlenih iz eh, področja uporabe. Prav tako moramo upoštevati najnovejše odločitve sprejete v plenumu letu 2004 Namreč očitno je, da komisija preprosto ne spoštuje parlamenta in eh, odločitev, ki jih sprejema ta parlament. To je z demokratičnega vedika zelo resen problem. In ne želimo biti parlament, ki bo vedno znova, ko se ne bomo strinjali, dobil servirano še en enak predlog. Ampak tukaj ne gre zgolj za razmerje med parlamentom in komisijo, ampak eh, je ključnega pomena v kakšnih pogojih delajo vozniki v tem sektorju, saj delajo v težkih razmerah, ker je zdravje in varnost pri delu eh, na nizki ravni, eh, veliko je socialnega dumpinga in podobno. Prav tako vidimo vse več lažno samozaposlenih in to so tisti ljudje, za katere bi nas moralo skrbeti. In eh, menimo, da je ključnega pomena imeti v mislih varnost v cestnem prometu in eh, dostojanstvene pogoje dela in zato predlagamo zavrnitev predloga komisije. Morda ne bomo dobili večine, ki bo zagovarjala naše stališče, ampak eh, vendarle vidim, da so ljudje vendarle pripravljeni premakniti se glede tega vprašanja in eh, spremeniti svoje stališče. In če tudi ne bomo imeli večinskega, eh, večinske podpore, mislim, da moramo vendarle potem iskati tudi kompromis, zato da bi lahko na koncu uspeli za zavrnitvijo tega predloga. Hvala lepa, gospod Kastler. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte auf einige der Punkte meiner Vorrede eingehen. Volite, da opozorim na nekatere točke in zlasti. Uh, eh, lahko rečem, da bi potrebovali tudi nekaj dodatnega časa. Slasti ne razumem tega argumenta, ko pravimo, Eh, kako naj policija ve, v kateri državi velja kakšna zakonodaja. To velja tudi na drugih področjih v Evropi. Verjetno policije dejansko ne poznajo eh, pravil v drugi državi. Torej, bodi si, da moramo vse zapreti ali pa eh, moramo postati nacionalna država Evropska unija, kar pa tudi ne želimo. Zato se mi zdi ta argument nekoliko težaven vendar pa nekoliko razumem eh, debato, ki jo imamo o lažnih samozaposlenih. Eh, in tudi tu imamo amantma, kajti imamo eh, obstoječe lažne samozaposlene. In Imamo pa tudi take, ki so v to prisiljeni, da postanejo lažno zaposleni. Tu gre za amantma 28, ki ga priporočam kot kompromis in sicer se glasi, da naj bi ti samo zaposleni podjetniki ostali izključeni iz te zakonodaje. Če pa eh, karkoli spremeni, potem začne veljati nova zakonodaja. Mislim, da bi to bila možnost, da eh, pridemo eh, nekoliko dlje pri tej razpravi o lažnih samozaposlenih. Hvala. Hvala lepa, gospod Rednar, prosim. Heute in der Nacht äh, gab es auf äh, danes äh, po noči smo na avtocestnem obroču okrog Dunaja äh, imeli prometno nesrečo, šest mrtvih, 27 ranjenih. Vse skupaj se je zgodilo po noči in policija ugotavlja, da gre za nezgodo zaradi tega, ker je eden izmed voznikov za hipet zaspal. Torej 27 ranjenih in 6 uh, eh, mrtvih. Torej v tem smislu, glede argumentov, o katerih razpravljamo zelo na dolgo in na široko, je to za mene izjemno žalosten primer za to, uh, kako močno bi bilo potrebno vključiti tudi samo zaposlene, kajti varnost in zdravje vseh, ki so vključeni v eh, cestni promet in to mislim na voznike, kot tudi na druge udeležence v prometu, vse to mora ostati v središču našega razmišljanja. Eh, in direktiva iz leta 2002 eh, je pravzaprav Eh, taka, da naj bi se uporabljala samo eno leto, tako da nimamo še dovolj podatkov, eh, kako se v običajnem prometnem življenju vse to odraža tudi na varnost in na zdravje vseh udeležencev v prometu. Eh, zato je potrebno Eh, izdelati oceno vpliva strani komisije, eh, zato da bi lahko sprejeli vse sledeče ukrepe. Skratka, da bi, eh, če bi že zdaj želeli vključiti vse samo zaposlene, po mojem mnenju ta hip ni primerno in to spričo časa tudi ni potrebno. Hvala. Hvala, predn se vrnem, gospe Bauer bi prosila komisijo, da odgovori na nekaj vprašanj, ki so jih bila postavljena. Komisija, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Bodimo si na jasnem. Kom, za komisijo je najpomembnejša cestnoprometna varnost in na to smo mislili tudi pri pripravi tega predloga. Ampak tukaj ne govorimo o tem, govorimo o tem, da se izognemo eh, tveganju, da bi eh, zaposlene njihovi delodajalci izkoriščali. Eh, stališče komisije v zvezi s tem sem že večkrat povedal in kot je povedal gospod Sirka, smo argumente tako pogosto izmenjavali, da ni nobenega pravega smisla, da te argumente še enkrat ponavljam. Osredotočil se bom na amandmaje in tako poskušal odgovoriti tudi vprašanja, ki so bila zastavljena komisiji. Najprej, tako kot sem rekel na prejšnjem sestanku, komisija podpira eh, amandmaje, ki jih je vložila gospa Bauer in menimo, da so njeni amandmaji zelo koristni, kajti z njimi bo mogoče pojasniti besedilo, ki utegne sem in tja omogočati različne interpretacije v državah članicah. E, komisija torej podpira vse amandmaje gospe Bavar, po drugi strani pa ne moremo podpreti drugih amandmajev, ki po naše prinašajo nesorazmerno administrativno breme in nesorazmerne stroške tako za podjetnike kot za države članice. Istočasno pa ti amadmaji ne zagotavljajo dovoljnega nadzora nad izvajanjem te zakonodaje. Če bi eh, res prave eh, samozaposlene šoferje vključili v to direktivo, smo proti tem amandmajom, čeprav priznavamo, da gospod Hughes in gospod Hadavi ki je bil eh, poročevalec za mnenja v odboru Tran, torej ona dva sta se potrudila in poskušala najti kompromis, da bi vključili samo zaposlene, ampak recimo z eh, neko eh, pavšalno vrednostjo dodatnih ur, uro ali tri ure. To naj bi bil njihov prispevek v narekovajih k celotnemu delovnemu času ampak čeprav uh, so ti amadmaji bili vloženi z dobrimi nameni, pa uh, niso za nas sprejemljivi. Edini način, ki ga imamo trenutno na razpolago za to, da. Uh, da ugotavljamo, koliko je bilo nadur poleg uh, reguliranega časa, je tahograf. In tahograf morajo šoferi vključiti takrat, ko dodatno vozijo, ampak samo zaposleni pa nimajo interesa, da bi ga vključevali. Se pravi, da se nam lahko zgodi, da bi ustvarili zelo okoren sistem na evropski ravni, če bi sprejeli te predloge sprememb. Zelo zapleten sistem kontrole. Torej, vsi Eh, predloge sprememb, ki zahtevajo vključitev samozaposlenih, dodatne eh, oblike kontrole, vsi eh, ti predloge so za komisijo nespremljivi. Po drugi strani pa je kar precej predlogov sprememb, ki jih komisija podpira. Ti predlogi sprememb prihajajo od vseh političnih skupin 22, 23, 28, 29, 31, 33 do 36. 38, 54, 50, 60, 97. Vsi ti predlogi spremem so tašni, ki eh, pripomorejo k večji jasnosti določb in bodo tudi olajšali izvajanje teh pravil. Potem, kar zadeva madma v zvezi se 3,5 ton s eh, kim pragom. To je zanimiv predlog, ampak kot sem že povedal, bi morali o tem razmišljati horizontalno. Zakonodaja Evropske unije, ki ureja cestni promet, e, te je kar nekaj, imamo uredbe, direktive in tako naprej, ampak vsi te zakonodajni akti veljajo za vozila, ki presegajo 3,5 ton. Če bomo spremenili ta prak nosilnosti 3,5 tone, moramo to narediti povsod. Se pravi, moramo biti dosledni. Nismo proti tej ideji, to idejo dejansko preučujemo. Eh, dejansko poteka tudi mm, študija, naredili bomo cele vrste ocen učinka, ampak bilo bi pametno mogoče, da bi razširili sedanji eh, obseg oziroma sedanje področje uporabe zakonodaje na eh, vozila, ki so pod 3,5. In če bomo ugotovili, da je to upravičeno, bomo oblikovali primeren predlog. Gospa Jakonsa je tudi vložila nekaj predlogov sprememb, so zanimivi. Eh, 35 predlaga, da bi morali biti samo zaposleni. Eh, odgovorni za to, če vozijo preveč ur, če bi s tem povzročili dodatno tveganje. To je nekaj, kar uh, zasluži našo pozornost. Potem uh, amadma 36 govori o možnosti, da se avtomatično beleži delo, ki ni vožnja, torej ne za volano, ampak kjer gre za natovarjanje in raztovarjanje. Že sedaj obstaja uh, obveznost po zakonu, da se štejejo te dejavnosti kot drugo delo. Posamezni eh, vozniki, torej tudi samozaposleni, bi tu morali pritisniti na gumb za tako krav. Zakaj gre tu? Zagotoviti, da bodo države članice izvajale zakonodajo, ki že velja. In avtomatično eh, beleženje eh, natovarjanja in raztovarjanja bi seveda rešilo problem natančnosti vseh evidenc, ampak natovarjanje in raztovarjanje je pa tudi odvisno od posamične pošiljke in ni vedno eh, šofer, naj bo zaposleni ali eh, zapos, eh, samo zaposlen, ki tovarja, natovarja in raztovarja. Skratka, tu se soočamo z zelo zapletenim problemom Eh, uporabe te zakonodaje, izvajanja te zakonodaje in eh, tu so omejitve za eh, vsakršno zakonodajo. Vsega ne more urejati. Hvala lepa. Preden dam besedo ponovno gospe Bauer, mi dovolite, da rečem, da je sekretarjat pogledal malo na časovni okvir. 16. marca bi lahko imeli razpravo o kompromisu, 28. aprila pa bi lahko glasovali, če se vsi s tem strinjate, seveda lahko bodo kašne manjše težave, ampak če se bodo te težave pojavile, bom v e, njih ponovno uh, kontaktirala vas. Sedaj pa gospa Bauer, prosim. E, Najlepša hvala. Želim se zahvaliti vsem kolegom, ki so poskušali izboljšati moje besedilo. Uh, omunka, ja, to je fogo. Torej, vsem prav lepa hvala. Hvala tudi za delo, ki so ga opravili, da so se ukvarjali s to temo. Zelo me veseli, eh, da ste se trudili prispevati k temu delu. Eh, sedaj mi dovolite, da navežem na nekatere pripombe, naprimer na to, kar je povedal gospod Cerkas. Postavil je temeljno vprašanje, Lepo bi bilo, če bi to lahko rešili. Ta hip pa še ne moremo napovedati, kakšen bo izid glasovanja. Šele v zadnjem trenutku bo to možno. Sproženo je bilo tudi vprašanje, ki zadeva prak 3,5 ton, da bi torej šli tudi pod ta prak. E, tudi v tem odboru v, in v odboru za promet je bilo govora o tem, da bi to kazalo proučiti. Prometna struktura se je v preteklih letih močno spremenila in zato smo poskušali to tudi ustrezno formulirati. Tudi sama sem izdelala enega izmed amandmajev. Včasih morda prihaja do nesporazumov vendar pa to ne pomeni, da bi osebna vozila morali opremiti s tahografom. Imamo tudi mednarodne sporazume in tudi tam velja 3,5 ton za tovornjake in za tovrstna vozila. Eh, ker pa se je struktura prometa spremenila, in v odboru za promet in v našem odboru je bila izražena želja, da naj se s tem ukvarjamo, e, kajti želimo izboljšati varnost v cestnem prometu. Vendar pa je bilo tudi zelo veliko proti predlogov, to moram kar takoj povedati. In morda bi vendarle bilo zanimivo, če bi komisija to proučila. E, kdo pravzaprav povzroča cestno-prometne nezgode? Kdo je to? In v tem primeru bi to lahko podprla. E, sklicujem se na nekatere primere, ki so bili navedeni, vendar pa nisem prepričana, da bi tu spre, lahko sprejeli e, resnično pravilno odločitev. ne moremo vedno sklepati na osnovi tega, kar se je dogajalo prej. Drži, da je utrujenost pogosto vzrok za nesreče, zlasti pri voznikih tovornjakov, pa tudi pri drugih voznikih. Pogosto pa ne vemo, kaj je sprožilo to utrujenost. Uh, ali je nekdo morda slabo spal, se je prepiral s kolegom ali s šefom, ali je vidljivost slaba in eh, vemo tudi, da mnogi vozijo tudi kostneži in vemo, da to lahko prispeva k nezgodam. Nimamo dobrih podatkov o tem, kaj povzroča utrujenost pri voznikih in kakšen je procentualni delež teh nezgod, do katerih pride zaradi utrujenosti voznikov. In verjetno bi bilo potrebno, da bi to še naprej proučevali, lahko dodam še tole. Eh, imamo ljudi, ki pravijo, da je vse mogoče kontrolirati, pa bo vse v redu, ampak to je dejansko pretiravanje, eh, to je nesorazmirno. Sedaj ne želim komentirati Eh, tega, kar je bilo eh, povedanega o prisilnih podjetnikih. To ni sektorsko specifično, to je povezano tudi z drugimi sektori, vendar pa se moramo ukvarjati s tovrstnimi dejstvi. Eh, Kaj ti socialni dumping je prav gotovo zelo slab za konkurenčnost, ker uničuje poštene pogoje na trgu dela če se bo ta fenomen še razširjal, bo to lahko prispevalo k velikim problemom, vendar pa to velja tudi za druge sektorje. Zanimivo pa bi bilo videti, kaj lahko napravimo zoper ta fenomen. E, to se je odrazilo tudi v naši razpravi. Hvala lepa, toliko sem želela povedati o tem. In zanimivo bi bilo, če bi komisija povedala svoje mnenje v zvezi z zadnjima dvema pripombama in v zvezi z amadmajem 104 in naslednjimi amadmaji. In slišali smo, eh, da se komisiji nekateri amadmaji zdijo nesorazmerni. Uh, Najlepša hvala, kot sem rekla, marca torej 16. marca razprava o kompromisih in 28. aprila bomo glasali v odboru, potem bomo pa na drugem plenarnem zasedanju v maju eh, glasovali na plenarnem. Kolega še ni, eh, letalo zgleda zamuja in gospod eh, Kaparatjevo poročilo je, Koferatjevo poročilo je naslednje, če se strinjate in sicer gre za dolgoročno vzdržnost javnih financ za eh, eh, oživljanje gospodarstva. Hvala, gospa predsedujoča. Vemo, da je v vsakem času in v vsakem gospodarstvu nujno potrebno, eh, da vemo, Eh, kakšni ukrepi so potrebni kratkoročno, dolgoročno in srednjeročno. Če naj bi dosegli tak cilj v obdobju krize, kot jo občutimo danes, potem se skupaj postaje še veliko težje, veliko bolj pereče. In iz tega razloga bi morali še prav posebej upoštevati nekatere točke. In želel bi našteti to, Eh, kar bi morali sporočiti tudi odboru za ekonomske zadeve. Tega. Anca, come indistinto, e irrilevante. Eh, čas za stabiliziranje financ ni nejasen, tudi vplivi niso nejasni, tega ne bi smeli reči. S tem želim povedati, da če delamo s takimi hipotezami, da potem ni prav, če smo tako nediferencirani pri tem, ko govorimo o investicijah. Eh, tudi če bi to seveda lahko imelo pozitiven vpliv na stabilizacijo. Vendar pa bi to imelo katastrofalne učinke na kakovost eh, in kvantiteto oživljanja konjunkture. Potrebno je upoštevati tudi socialne učinke, učinke krize na zaposlovanje, to so vse tisti cili, ki naj bi jih dosegli z inicijativo 2020 in to naj bi celo postal temelj stabiliziranja. Želim dodati tudi to, da je potrebno stabilizirati tudi mehanizme, naprimer na davčnem eh, področju, pri plačilih, zato da se kupna moč družin ne bi poslabšala. E, tudi to bi lahko imelo negativne učinke na nekatera dejstva gospodarske rasti, če le tega ne bi upoštevali. Vsi vemo, da imamo opraviti tudi strukturno brezposelnostjo, ki zadeva zlasti mlade ljudi in ženske. In naš cilj je, kot že rečeno, stabilizacija in zato bi to moralo iti eh, z roko v roki s upoštevanjem teh elementov socialne politike in politike zaposlovanja pravzaprav sploh eh, ne bi bilo potrebno vsega tega omenjati, vendar pa je treba kljub temu povdariti, da je stabilnost na finančnem področju odvisna od eh, politike zaposlovanja, politike priseljevanja kar bi kazalo aktualizirati, eh, zato da bi bila rast povsod v Evropi možna in tudi v posameznih državah. Politike mirate. Eh, in da bi prišlo do ravnovesja med usmerjeno eh, politiko, med eh, spodbojenjem zaposlovanja, tudi preko državljanstev, naprimer, in odvisni smo od eh, tujih delavcev. Eh, če bomo to upoštevali oziroma tega ne bi dovolj upoštevali, potem ne bo mogoče zagnati gospodarske rasti in eh, težko bo ustvarjati blagostanje, ki je potrebno za socialno kohezijo in tudi za potrebno socialno zaščito. Tudi to je osnova za kohezijo. zato so potrebna finančna sredstva iz proračuna in to je prav gotovo tudi sestavni del strategije 2020. Eh, Mislim, da potrebujemo pakt eh, za gospodarstvo, za poslovanje in socialno politiko. Eh, pakt, eh, ki izhaja iz eh, tega, kar je Evropa definirala na področju flexicurity in socialnega dialoga, pa da bi vključili tudi nekatere nove elemente. Naprimer, sistem, ki bi nagrajeval tiste, ki se ustrezno učinkovito obnašajo in sistem, ki bi kaznoval tiste, ki ne spoštujejo teh zastavljenih ciljev vendar pa je to možno samo, če se med seboj zelo močno koordiniramo. E, sama zakonodaja tukaj nič ne koristi, zato je potrebno, da upoštevamo tudi kulturna dejstva, materialna dejstva in na ta način je mogoče ustvariti zeleno trajnostno gospodarstvo. Eh, kjer imajo naprimer tudi obrtni sektori svoje možnosti, kajti eh, desetletja so eh, predstavljali pomemben gospodarski dejavnik v Evropi. No, potem še vprašanje glede virov, stabilnosti. Tu je potrebno vedno upoštevati tudi pravičnost. Tu imamo zeleno knjigo o pokojninskem sistemu v različnih državah in to uh, igra pomembno in veliko vlogo. Najbolj učinkovita pot uh, bi bila ta, eh, če bi imeli javne sisteme, ki bi bili tudi pravični in uh, to bi morali vključiti v drugi stebr. Torej gre za integrativno politiko to, kar države nimajo na voljo. Eh, to bi lahko prišlo iz prihrankov posameznih oseb, eh, da bi ljudje sami varčevali za to, da bi si zagotovili svojo prihodnost. Skratka, javni sektor in zasebni sektor morata biti tukaj kombinirana med seboj, eh, zato da bi našli ustrezno zaščito, ustrezno kohezijo. In uh, to so bili pravzaprav dosedaj temelji uh, eh, skrbstvenega sistema, socialnega sistema. Eh, to so bile naše izkušnje, ki smo jih spravili v preteklih letih v evropskih državah. In potem se moramo ukvarjati tudi s tem, eh, kar bi lahko bilo pozitivnega, kar bi lahko pozitivno išlo iz reforme javne uprave. Imamo posem različne pogoje, glede na državo, zgodovine so različne. Različne so organizacije, dejavnosti, uprav, struktur na nacionalni in teritorijalni ravni. ampak tudi to je pomembno, kaj ti ne gre samo za produktivnost in za kakovost dela. Ne, potrebujemo kontinuirane prihranke eh, poleg drugih pozitivnih ukrepov. Na ta način eh, si lahko narodno gospodarstvo hitreje opomore in hitreje doseže stabilnost, kar je nujno potrebno. In to so bistvene pripombe, ki bi jih morali posredovati odboru za ekonomske zadeve. In tudi med seboj smo imeli pogovore. in eh, tudi eh, posebni odbor za ekonomsko krizo se je ukvarjal s to temo, poskušali so izdelati prioritete. To je torej povzetek eh, besedila, kar zadeva amantmaje. Rok je bil nekoliko skrajšan, kot je predsedojoča že povedala vendar pa to za nas ne predstavlja ovire, da med seboj ne bi mogli intenzivno sodelovati. In dejansko želimo pripraviti dobro besedilo. Hvala lepa, gospa Jezervjetska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chcę... Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zvezi z eh, poročilom gospoda Koferatija se mi zdi, da v prvem razdelku nakazuje, da naj bi rast brezposobnosti bilo nekaj, kar ne gre v skladu, v, v skladje z um, načrtom za odživitev gospodarstva, ampak po mojem mnenju je to ravno obratno. To je tisto, kar kaže na krizo. Prav tako menim, da ne velja govoriti zgolj o nadaljne gospodarski rasti, ampak je pomembno, da se prav tako investira v gospodarsko rast, da krepimo zaposlovanje, izobraževanje in investicije, ki bodo omogočale eh, velik potencial za gospodarsko rast. No, kar zadeva točko 5, tukaj je govor o možnosti vzpostavitve ustrezne politike priseljevanja. Strokovnjaki menijo, da zgolj z migracijsko politiko ne moremo odpraviti vseh težav, ki jih prinašajo demografske spremembe, tako da menim, da moramo več storiti tudi na področju izkoriščanja obstoječeg potencijalov v Evropi, torej da bi morda več pozornosti namenili tudi programom za poslovanja oseb po 50. letu starosti ali pa tudi ukrepov, ki olajšajo zaposlitev mladim. Potem v sedmem odstavku govorite o prerasporeditvi sredstev oziroma virov in zagotavljanju vsaj do sedanjega statusa oziroma do sedanje ravni socialne pomoči. Ampak mislim, da moramo mi najti nove rešitve za upokojitev, nove rešitve, ki bi preprečevale finančne deficite. Prav tako govorite o treh stebrih financiranja pokojninskega sistema. Mislim, da imamo kar nekaj rešitev tukaj, ki bodo omogočile znižanje ogromnih stroškov, ki jih eh, pomenijo pokojninski sistemi. V deveti točki govorite o progresivnem in eh, bistvenem zmanjšanju obremenitve dela, kar bi privedlo k zmanjšanju revščine in zagotavljanje večje kohezivnosti v družbi. Mislim pa, da potrebujemo uravnoteženo fiskalno politiko, ki bo optimizirala tudi davčno obremenitev in eh, čim manj davčno obremenjevala delo, kajti na ta način bi preprečili tako imenovano hm, past, ki jo pomenijo najnižje plače, ker ljudi sicer delajo, pa so kljub temu pa kljub temu živijo v revščini. Prav tako poročevalec izpostavlja obveznosti za državne blagajne v kontekstu pokojninskih blagajn. Mislim, da potrebujemo enotno metodologijo za ocenjevanje pokojninskih obveznosti, na podlagi katere bi države pripravljale svoje poročila. Eh, kar pa zadeva sporočilo komisije, mislim, da tukaj ni dovolj pozornosti dane uh, zdravstvenemu sektorju oziroma zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Mislim, da moramo z eh, tega vidika tudi stvari izboljšati. Kar zadeva preventivo, moramo zagotoviti, da bo do posameznike lahko delali dlje, tudi po 65 letu starosti so predlogi, ampak vprašanje je, kako jim zagotoviti tudi ustrezno eh, mentalno uh, zdravje, kajti stroški zdravljenja tovrstnih bolezni so mnogo višji kot eh, stroški zdravljenja na različnejših tumorjev. Prav tako mislim, da je pomembno veliko storiti za krepitev financiranja izobraževanja. In v Evropi vedno bolj ustvarjamo ljudi, ki zgolj izvajajo načrtovane aktivnosti. Mi potrebujemo ljudi, ki bodo mnogo bolj ustvarjalni in mnogo bolj prilagojeni na novo realnost na trgu dela. Hvala lepa. Najlepša hvala. Če nihče drug ne želi besede, naj vam povem samo tako, da bo. 26. februarja o povdne razprava, potem 16. marca v našem odboru, potem sprejem v odboru za zaposlovanje 17. marca v Ekono 27. aprila in ocenjujemo, da bomo na drugem plenarnem zasedanju maja v Strasburgu potem imeli končno glasovanje. Richard Hatoš še ni prišel, ali lahko prosim. E, naslednje si pogledamo poročilo gospoda Cirkesa. Naj vam povem pa tole. Mogoče bomo glasovali še prej. Okrog eh, petih. Prosim, da svojim članom poveste, eh, se svojimi pripombami se, nanašam, eh, se obračam tudi na administratorja. Mogoče kako minuto prej, kako minuto pozneje, ampak toliko, da veste okoli petih. Gospod, gospod Serkas ki uh, eh, govo, govori o postopkih uh, z, za pridobitev dovol, dovoljenja za delo tistih državljanov tretjih držav, ki legalno prebivajo v državi članicah. Muchas gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj začnem razpravo o zelo relevantnem vprašanju, o zelo pomembnem vprašanju. Pozneje bo treba sprejeti dosti bolj eh, precizne določbe, kot pa bo današnja razprava. Komisija bo eh, predlagala direktivo o enotnem dovoljenju in o pravicah vsega, eh, legalnih priseljencev iz tretjih držav. Ta direktiva se omešča v dosti širši okvir, eh, to je okvir celotne politike priseljevanja in to že dolgo časa zahtevamo. Torej, dolgo časa že zahtevamo neko celovito politiko na tem področju in to iz zelo jasnih razlogov. Gre za to, da povdarimo administrativne elemente, ki lahko uh, v enem postopku združijo dovoljenje za bivanje, dovoljenje za delo. Uh, In cel postopek mora biti dosti hitrejši, tako da lahko tudi zapolnimo eh, potrebe po delovni sili v Evropski uniji. Poleg tega pa moramo določiti eh, nek eh, temelj skupnih pravic za te delavce. Tu je več ciljev. Prvi cilj zaščita ljudi, zaščita človekovih pravic in kar zadeva uh, človekove pravice, morajo imeti priseljenci iste pravice kot uh, uh, priseljenci iz tretjih držav. Ampak od leta 2004, uh, ko obstaja ta ločnica med uh, legalnimi in nelegalnimi delavci, pa obstaja. Pa obstaja ta predlog, da se po eni strani bojimo proti nelegalnemu priseljevanju, po drugi strani pa zagotovimo ustrezne pravice legalnim priseljencem. Dva vidika bi morala biti tu prisotna pri tej politiki. Torej, na eni strani je to boj proti nelegalnemu priseljevanju in drugič, treba se je začeti truditi, da bomo eh, zakonitim priseljencem zagotovili osnovne pravice in da bodo lahko se ti ljudje bolje integrirati v naše družbe. In seveda, eh, moramo priznati, da veliko ljudi iz tretjih držav pride v Evropsko unijo in delajo veliko krat na črno v nekaterih eh, sektorjih. Eh, je veliko teh nelegalnih priseljencev, vendar eh, ti ljudje so eh, zaposleni na črno, njihove pravice niso zagotovljene in tu so vključene tudi kriminalne združbe, ki te ljudi vozijo v Evropi. Skratka, treba je narediti tako, da bo čim manj možnosti za eh, delo na črno in istočasno se je treba boriti proti nelegalnemu preseljevanju na splošno. pravice delavcev mora pokrivati zakonodaja, tako se bomo eh, učinkovito zoprstavili temu problemu. In danes moramo se odzvati na potrebe zagotoviti pravice teh ljudi, istočasno pa moramo vedeti, da v Evropi potrebujemo uh, tuje delovce, vendar moramo uh, ustrezno zakonsko urediti njihovo bivanje. Komisija je povedala, kakšni so cilji in komisija je predlagala okvirno direktivo, ki združuje eh, eh enotno eh, dovoljenje z vsemi in vse privice. Vendar pa bojo tudi eh, posebne direktive potrebne, Ko je komisija svoj predlog direktive dala, smo ugotovili, da razprava ne bo lahka. Zato, ker so pogledi različni, ravno tako ne bo uh, lahka razprava s komisijo in s svetom. V obrazložitvenem memorandumu piše, da je treba zagotoviti pravice vsem tujim delavcem horizontalno In ta direktiva bi morala biti predstavljena pred drugimi direktivami, ki so že na mizi, kajti treba je zagotoviti doslednost, izogniti se kontradikcijam. Ta direktiva bi morala biti sprejeta pred drugimi direktivami, eh, ki urejajo eh, eh, področje delavcev, ki ne spoštujejo pravil oziroma ki Eh, urejejo kvalifikacije. Skratka, ta direktiva mora ponovno postati horizontalna direktive, kljub temu, da že obstajajo ene druge direktive, ki parcialno urejajo nekatera področja. Na tem besedilo, ki ga predlaga komisije, moramo delati naprej in pred očmi pa imeti eh, druga besedila, ki so že v veljavi. Skratka, moramo se izogniti nasprotjem v standardih. Recimo, na eni strani imamo delavce, ki imajo dovoljenje za daljše bivanje, za teže imamo zakonodajno ureditev. Potem je tu še direktiva, ki ureja prostovoljno delo, eh, napotene delavce, študente. Eh, tukaj je kar precej eh, ljudi iz tretjih držav, ki so raziskovalci recimo. Skratka, to je prva težava. Če želimo imeti horizontalno direktivo, okvirno direktivo, moramo upoštevati tudi osnovna načela in pa eh, posebne situacije. Druga težava, ki jo lahko pričakujemo v prihodnje, je naslednja. Ta di, direktiva spa, spada v področje eh, poglobljenega sodelovanja. Ne vem, kdo si izmišljuje ta pravila sodelovanja med parlamentom, komisijo in eh, svetom, ampak ta pravila so taka, da včasih škodijo učinkovitosti. Štiri uvodne eh, izjave so in trije členi, ki eh, nas zaskrbljujejo. mora. Eh, odbor za eh, državljanske svoboščine se bo ukvarjala z enim delom, mi se bomo ukvarjali z drugim. Pristojnosti eh, obeh odborov, ki sta odgovorna za to direktivo, se pa prekrivajo oziroma včasih izključujejo. Torej, te pristojnosti pristojnih odborov niso primerno razdeljene in zato bi želel spremeniti jaz eh, uvodne izjave in pa tiste člene, ki spadajo v našo pristojnost. Ampak potem bo splošna razprava. In mi bomo morali povedati tudi svoje mnenje o drugih členih, kajti sicer bomo s tem podrli neko naravno koherentnost. Torej, administrativni nož je raz, eh, razrezal to direktivo na dva dela, en del v en odbor, drugega v drugo. Eh, vendar pa potrebujemo ustrezno politično razpravo o naslednjih zadevah. Kolegice in kolegi. ali smo mi tisti, ki moramo zapolnjevati lukne, ki jih pušča komisija eh, v svojem besedilu. Tukaj lahko preberemo, da ta direktiva pokriva administrativna vprašanja, to pa bo pripeljalo k ustvaritvi pravnega okvira, ki bo jamčil pravice svoboščine in pa pošteno obravnavo eh, državljanov iz tretjih držav in naših. Ampak, gospa, Eh, predsedujoča. To piše v obrazložitvenem memorandumu. Ko pa si pogledamo čline, člene, pa vidimo, da so ti členi v nasprotju s tistim, kar piše v obrazličenem memorandumu. Člen 3, recimo, ta govori o področju uporabe, ampak izključuje skupine ljudi, eh, ki bi jih morali vključiti To je čisto v nasprotju z logiko. Ni nobenega smisla, recimo, če izključimo začasne delovce. Ti bi morali imeti iste pravice. Ampak sezonski delovci, sezonski delovci pa očitno ne bodo imeli istih pravic. Ampak to je ena od tistih skupin, ki pa najbolj potrebuje zaščito. In po eh, druge strani imamo to vprašanje nelegalnega eh, priseljevanja. Kajti vsi, ki bodo v eh, Evropi zakonito, bodo morali ravnati po delovni zakonodajo in pa zakonodajo, ki ureja socialno varnost. Ampak še enkrat ponavljam, med vodom, torej obrazložitvem, memorandumom in pa členi je, je razkorak. sedaj sem skušal nakazati že, o čem bomo govorili. Potrebujemo sektorsko zakonodajo za te delavce. E, vendar pa dokler te zakonodaje nimamo, pa potrebujemo horizontalno zakonodajo. Isto velja tudi za napotene delavce. Kako pa, da ti niso vključeni? To je čisto v nasprotju z namenom te direktive. Čisto jasno je, da moramo pokriti tudi napotene, pa jih ni v direktivi. In končno, gospa predsedojoča, Kolege bi želel uh, povabiti, da natančno preučijo ta člen. Člen uh, eh, 12 je še ena težava, podostavek 1, to je cela vrsta pravic eh, povezanih s socialno varnostjo, delovnimi pogoji, izobraževanjem, usposabljanjem, socialnim pravicami, delovne. Ta podostavek to pokriva. Potem pa tu še drugi del, kjer države članice lahko dobijo izjeme, kar zadeva uveljavljanje teh pravic. In mislim, da je to uh, zelo delikatno, kako odzeti te pravice nekomu, ki je zakonito zaposlen v Evropi. Eh, poleg že izjem in derogacij, ki bodo v praksi in ki bodo. Uh, povzročile, da bo veliko delovcev ostalo brez zaščite, imamo še to. In Države članice bi lahko potem kar arbitrarno odzemale pravice od delovcev. Se pravi, da bi v vsakem primeru. Sicer ta direktiva izgledala kot korak naprej, kar, kar zadeva postopke, ampak sicer vsebinsko je pa to zelo revna direktiva in bi jo morali zelo spremeniti. In Eh, kolegice in kolegi, to vprašanje bo težko, kajti tu gre za pomembne stvari, za aktualne stvari, ne e, zato, ker želimo okvir za legalne priseljence v Evropi, ampak tudi zato, ker e, sedaj želimo dati na mizo nekaj, kar obljubljamo svojim državljanom in državljanom tretjih držav že cela leta. Obljubljamo, da bomo se odločno borili proti nelegalnemu priseljevanju, ampak tisti, ki bodo tukaj legalno, bodo pa tretirani kot ljudje in bodo lahko uživali iste pravice kot eh, državljani Evropske unije. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Najlepša hvala za to. Vem, kako je težko ko človek skuša porazdeliti pristojnosti in odgovornosti. Torej gre za različne člene, ampak eh, danes o tem razpravlja tudi eh, odbor Libe in zato ni nikogar od komisije tukaj, da bi z nami o tem razpravljal. Ampak za odboro eh, Libe se potem lahko dogovorite in se potem odločite, ali bi lahko, katere amandmaje potem dali v obravnavo odboru Libe, kajti tu gre tudi za vprašanja diskriminacije. Če bojo skušali spremeniti kakšen odstavek, ki ni naša odgovornost, potem to ne bi bilo v redu. Poskušamo preko odbora Libe urediti tisto, kar ne spada v naše pristojnosti. Sedaj vam pa naj dam še nekaj datumov. Eh, rok za amantma je 24. marc, opovdne, sprejem v eh, Empel 28. Eh, aprila v predstojnem odboru istočasno in spet na drugem zasedanju maja bo glasovanje v plenarki. Skratka, tisto, kar ni naša odgovornost, bo sekretarjat izločil, če se bomo mi želeli s tem ukvarjati. Gospod Havard je sedaj tukaj. On bo govoril o človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih prostotrgovinskih sporazumih. In še enkrat eh, bi rada ponovila, verjetno bomo glasovali prej, kot pa je bilo predvideno. Gospod Hava, najlepša hvala, gospa predsednica, in čestitam vam, ker ste prišli do sem iz Smedlanca. Ne vem, če je tam uh, snežilo, ampak na televiziji so rekli, da je snežilo in zato vam čestitam, ker ste tukaj. Sicer se pa zahvaljujem članom odbora, ker ste tako fleksibilni. In imamo torej osnutek mnenja o človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih v. Uh, mednarodnih prostotrgovinskih sporazumih. To je prav gotovo zelo široko področje. In pripravljamo tudi mnenje, glavno poročilo eh, je v odboru za trgovino in o tem že več let poteka javna razprava. Se pravi, v kolišni meri te standarde eh, tudi povezujemo z STO. Mislim, da bo ta skupina imela svoja mnenja o tem in težko bo na eni strani kaj pametnega povedati o tem, vendar pa se bom potrudil. Poskušal sem to rešiti na praktičen način in sicer v prvem odstavku poskušam predstaviti glavna načela, eh, da zavračamo protekcionizem, da eh, tudi eh, zavračamo poskuše, da se ogrozijo legitimni napori drugih držav, ampak da podpiramo načele poštene trgovine. To je v prvem odstavku in to zato, ker menim, da je ta odstavek tisti, ki bi ga morali podpreti eh, praktično vsi, torej vse politične skupine. Potem pa. In sem poskušal zaš, eh, pripraviti mnenje, ki je praktično in pragmatično in ki je tudi podrobnost eh, glede tega, kaj lahko mi kot EU naredimo v zvezi z mednarodnimi eh, prostotrgovinskimi sporazumami. In naš odbor je tisti, ki se lahko tudi usredotoča na socialne standarde in pa na odnos z eh, ILO. Ne bom eh, govoril o vseh odstavkih, ampak vse eno, ena ključnih podrobnosti je naslednja. Torej, v prvem odstavku interpretacija, ki jo STO uporablja za člen 24 kjer mnogi pravijo, da gre za preveč navdušeno interpretacijo tega člena in da je mogoče tu zagotoviti več fleksibilnosti, ko gre za zaščito ranljivih sektorjev ali v Evropi ali izven. Potem drugi odstavek, tu govorim o vlogi eh, glavnih konvencij. Eh, Eh, ta odbor te konvencije pozna, ampak od 98. leta imamo osem osrednjih konvencij ILA in eh, te konvencije je treba spoštovati, ne glede na to, ali so jih posamezne države ratificirale ali pa ne. To je konvencija o. Eh, svobodi združevanja. In v tem odstavku pravim, da efektivna ratifikacija in uveljavitev temeljnih konvencij mora biti v srcu eh, trgovinske politike in trgovinskih sporazumov EU. In morali bi jih obravnavati na enak način in na enaste ravni kot vprašanje eh, trga do dostopa. Mnogi bi lahko rekli, da temu ni tako v tem trenutku. Tretji odstavek. Tu pa pravim, da komisija eh, se preveč zanaša na organe eh, ki eh, jih ustanavljajo mednarodne pogodbe. Ni sem nameraval preveč kritizirati komisije, ampak menim, da sedaj, ko je svetovna trgovina vedno bolj kompleksna, ko je Doha propadla in tako naprej, ko sama Evropa sprejema več bilateralnih sporazumov, da sedaj ne moremo več eh, računati samo na mednarodne institucije, da bodo to delo upravljale, ampak da moramo mi eh, zagotoviti, da bomo imeli vse možnosti, da bomo presodili sami, kako, v kolikšni meri tretje države izpolnjujejo razvojne e, e, in okoljske standarde. Četrti odstavek, tu pozivam, e, da se upošteva GSP, kajti predvsej držav je v Evropi, ki Eh, spoštujejo temeljne konvencijo AILA, ILA, ampak tukaj sem omenil kritiko nekaterih, da način uveljavitve ni vedno objektiven in dosleden, kot bi moral biti. Da tukaj bi morali imeti tudi kriterije, ampak da, ti kriteriji so trenutno prearbitrarni. In kmalo bo ta regulativa tudi revidirana in predlagam v mnenju, da se z revizijo te šibkosti odpravijo. Prejšnji teden je bila sprijeta odločitev, da se suspendira GSP plus za Šrilanko, ampak eh, Šrilanki eh, so smo dali še šest mesecev, da izpolni eh, standarde. Mislim, da je to pozitiven način dela. Nihče noče kaznovati držav, ampak želimo dejansko spodbujati druge države, da izpolnjujejo više eh, standarde. Zato podpiram teh šest mesecev, ki so bili dani dodatno. Ampak, če se to enkrat eh, naredi, se mora to zagotoviti tudi drugim državam te ocene so sicer lahko dobro eh, orodje, ampak se ne uporabljajo vedno enako učinkovito. Potem zahtevam, da imamo ustrezno zahteve eh, ekonomske in socialne, nobenega protokcionizma. To se lahko mm, vidi pri sektorju, ki so offshore, kjer prihaja do zatona, zlasti v času recesije, ampak moramo braniti osnovna načela. Priznati moramo naslednje, če se na eni strani eh, eh, odločamo za en eh, sporazum, lahko to vpliva tudi na nekaj drugega in da moramo bolj koordinirati svoje delovanje na tem področju. In te koordinacije ni toliko, kot bi jo želeli. Sedmi odstavek pa govori o tem da eh, kaj mora narediti sama industrija. Ta mora spoštovati eh, ustrezne okoljske eh, in razvojne prakse in, in človekove pravice. OECD in ILO skušata oblikovati eh, skupne standarde, ki bi jih morale korporacije spoštovati. Te bi morali vključiti v te sporazume in tudi v na, naše politike. Eh, naše trgovske politiko. In eh, v devetem odstavku pa govorim o začasnem eh, delu in pa o priznavanju delovnih standardov in mednarodnih sporazumov. Kot veste, je to bil problem, imeli smo tudi sodbe na sodišču in če ne bomo previdni, bomo še enkrat imeli problem uh, Eh, in sicer problem eh, v odnosih med EU eh, e in tretjimi državami. V devetem odstavku zahtevam, da se spoštujejo nacionalni delovni standardi in mednarodni sporazumi v tretji državi in, potem, in kolektivne pogodbe v partnerski državi. In v desetem odstavku govorim, tudi o dodatnih področjih STO, ki jih je treba upoštevati. Včasih mislimo, da eh, je vse, kar eh, pravi STO kot Biblija, ampak vseeno znotraj obstoječe eh, regulative STO je veliko stvari, ki se jih da interpretirati in ta definicija subvencij, ki se uporablja, se obravnava kot neka praznina. Eh, veliko držav, ki se ukvarja z pasivno predelavo v conah, v industrijskih conah, sploh ne spoštuje v teh conah eh, delovnih eh, pravic in človekovih pravic. In tudi to je treba rešiti z STO. In seveda me zelo zanima, kaj imajo povedati drugi kolegi v odgovor na mojo predstavitev in veselim se že vaših predlogov sprememb, preden bo prišlo do končnega glasovanja o tem mnenju. Hvala lepa. E, tukaj imamo e, dva predstavnika komisije iz DČ trgovina, gospod Moraz, prosim lepo, najprej vi, potem pa e, generalni direktorat za zaposlovanje. Hvala. E, <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prihajam iz Gran Direkcije za zaposlovanje. Evropska komisija se strinja z interesom Evropskega parlamenta za zagotovitev tega, da bo trgovinska politika skladna z vsemi ostalimi politikami in vrednotami Evropske unije. Trgovinska politika in trgovinski sporazumi so dejansko inštrumenti, ki lahko in morajo prispevati k več in boljšim delovnim mestom v Evropski uniji in v tujini. Odstavka 1, 2 in 6 osnotka mnenja zadevajo točno ta premislek in radi bi izpostavili vlogo trgovinske politike pri ustvarjanju novih eh, priložnosti za evropska podjetja in za ustvarjanje delovnih mest, s tem, da izpostavimo potrebo po predvedevanju sprememb v Evropski uniji. V skladu z ustvarjeno politiko Evropska unija eh, vodi pogajanja o prostotrgovinskih eh, sporazumih in drugih trgovinskih sporazumih eh, kot del poglavi o trgovini in razvojnem eh, sodelovanju. Tukaj eh, velik podarek dajemo na tudi vprašanja delovne zakonodaje, tako z vidika eh, spektra političnih zaves in pa tudi z vidika angažmaja z našimi trgovinskimi partnericami. Ta pristop temelji na mednarodno usklajenimi in priznanimi temeljnimi pravicami izdela. E, ta dogovor v času od sprejetja tudi uveljavljamo. Prav tako je Evropski parlament to potrdil v resoluciji iz maja 2007. Agenda dostojanstvenega dela vključuje tudi promocijo produktivnega prosto izbranega dela, pravico do dela, socialno zaščito, socialne dialog in enako med, enakost med spoloma. Zato vključuje tako imenovane jedrne delovne standarde, ki zadevajo določen minimum eh, pravic v okviru ILO-ja. E Ampak agenda dostanstvenega dela zajema še več. Ne gre le za nek minimalen nabor pravic, temveč je namen te agende tudi krepiti konkurenčnost eh, v navezavi z socialno pravičnostjo. To je torej zelo v skladu z cilji Evropske unije glede svobodne trgovine, kajti menimo, da to v navezavi z razvojem lahko privede le do pozitivnih učinkov za vse upletene. In zato menimo, da imamo na tem področju opravka predvsem s tremi elementi. Najprej učinkovito izvajanje štirih eh, temeljnih delovnih standardov, kot to določajo konvencije ILO. E Prav tako tukaj izpostavljamo načela dostojanstvenega dela, kot tretje pa vzpostavljena platforma za sodelovanje in dialog s trgovinskimi partnerji. Te določbe potem podprejo tudi specifični mehanizmi za sodelovanje eh, med vladami, angažiranje socialnih partnerjev in delno tudi spremljanje izvajanja teh zavez. Pristop Evropske komisije se oddaljuje od eh, pristopa, ki bi temeljil na sankcijah, temveč predvsem temelji na eh, možnem zagotavljanju spoštovanja delnih standardov strinjaških partneric, kajti menimo, da trajnostni razvoj lahko temelji eh, le na podlagi eh, socialnih reform, mm, za katere eh, lokalna država eh, meni, da ji pripadajo. Zato menimo, da lahko to vrstna poglavja v prostotrgovinskih sporazumih pomenijo zelo pomemben element v tej smeri. Eh, civilna družba, še posebej socialni partneri, igrajo zelo pomembno vlogo v tem procesu in krepijo transparentno politično razpravo in eh, tako tudi krepijo učinek klauzul z tega področja. Zaradi omenega časa, ki je na voljo, so službe komisije seveda pripravljene podati tudi pisne pripombe glede posameznih elementov osnutka tega mnenja in kolegi iz Grana Dekcije za trgovino bodo dodali še nekaj dodatnih pripomb. Thank you very much, Luis Portero from the directorate. Hvala lepa prihajam iz generalne direkcije za trgovino. E, zaradi dejstva, da nimamo prav veliko časa, smo pripravljeni seveda svoje pripombe podati v pisni obliki, vsekakor pa bi radi z nekaj primeri nakazali tisto vprašanje, ki bo potrebno bolj podrobno upoštevati. In upoštevati je potrebno integracijo socialnih ali okoljskih klauzul v eh, trgovinskih sporazumih predstavlja zelo kompleksno zadevo tehnične in eh, pravne zadeve, ki se pojavljajo, eh, naprimer tudi tukaj v tem mnenju, je potrebno zelo podrobno obravnavati. Želimo povdariti potrebo po razlikovanju med prostovoljnimi pravili, usmerjevalnimi dokumenti in pa zavezojočimi eh, listinami. In menimo, da je potrebno ohraniti tudi določeno pristojno trgovskih institucij, ki so pristojne za trgovinsko politiko in to vključuje tudi Evropski parlament, ki ne postavlja svoje lastne ocene in sprejema lastne odločitve. Po mnenju komisije bi bilo naprimer neprimerno, če bi mednarodne inštrumente, ki zagotavljajo smernice, kot naprimer smernice OECD ali pa tripartitna deklaracija ILO, e če bi to ločevali od načel ali drugih prostovoljnih eh, kodeksov ravnanja in če bi to spremenili potem v zvezoča pravila, kot eh, predlaga odstavek 7. To so orodja, katerih eh, namen ni, da bi bili to pravni inštrumenti, ki jih je možno uveljavljati. Prav tako eh, trgovinski sporozumi zadevajo ravnanje držav, ne pa zasebnih partnerjev. Države nosijo odgovornost za pospeševanje najboljše možne trgovinske prakse, še posebej na področju korporativne socialne eh, odgovornosti. Prav tako ti sporozumi vključujejo določene klauzule o простоволних. Кодексих равнания. Протоко со студии, уменене в петом отставку, студии, ки их изваю, неодвистни строконяки, на подлеге которых се обликовальци политики и интистики спремаат очитве, информирао јасно па е да мора Европски парламент на, во конче последици спријети ластно одочитве гледе трајности посамезнега sporazuma. Zdaj, ali je ta politična odločitev skladna z ugotovitvami svetovalcev ali ne, je drugo vprašanje. Naslednje vprašanje, ki bi ga izpostavili, zadeva odstavek 4. Tukaj komisija meni, da mora eh, GSP temeljiti na preglednih merilih in natančnih merilih in zato evropski predpisi in praksa temeljijo na konvencijah ILO e in pa tudi na ugotovitvah sistema monitoringa v okviru ILO. Na ta način se ocenjuje skladnost v EU in v partnericah, ampak ne zahteva dodatnih elementov in komisija meni, da glede na zelo kompleksne situacije, ki vedno znova nastajajo na tem področju, eh, morajo imeti politične institucije Evropske unije zadnjo besedo pri takšnih primerih, tako da ne moremo imeti nekakšnega avtomatizma pri izvajanju teh mehanizmov. Ne bi zdaj šel v nadaljne podrobnosti, bi pa le povdaril, da ta osnutek mnenja vključuje kar nekaj pravnih in tehničnih elementov, ki jih je potrebno obravnavati. Sklicuje se tudi na določene eh, pravne določbe, kot eh, eh naprimer člen 24 eh, eh GAT, potem eh, tudi določenih eh, določil STO in pa tudi več drugih vprašanj, ki so konkretno je povezana s posameznimi državami, glede na pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih. To bo zahtevalo seveda dodatno pojasnilo tudi strani strokovnjakov. Če želite dodatna pojasnila danes eh, s tem v zvezi, eh, pa vam bomo to vsekakor z veseljem posredovali. Eh, v, sicer pa vam lahko tam mnenja posredujemo tudi v pisni obliki. Hvala lepa. Hvala lepa. Koliko razumem, glasovanje bo potekalo ob petih. En glas proti je sicer bil, ampak ne vidim nekakšnega razloga sicer za to, da bi odložili glasovanje, kajti večina koordinatorjev želi eh, glasovati, tako da bomo glasovali takoj po zaključku razprave. Gospod Havet, želite še enkrat besedo? Ne, nihče drug ni prosil za besedo. Aja, ena oseba je prosila za besedo. Ne vidim točno, kdo ste, se opravičujem. Če se lahko samo predstavite, ker ne vidim tako daleč. Joe Higgins, predsedajoča iz skupine GUE NGL. Eh, par pripomp v zvezi s tem, kar dejal gospod Howitt, gospod predsedajoča. Mislim, da je temeljega pomena, da človekove pravice, eh, socialne, okoljske standarde vključimo kot eh, obvezno sestavni element pravzaprav trgovinskih sporozumov med Evropsko unijo in kakšno koli drugo državo. Žal, dosedanje izkušnje in dokazi, ki jih dobivamo od eh, organizacij civilne družbe, sindikatov, mm, organizacij proizvajalcev iz številnih držav, s katerimi Evropska unija trguje, pa kažejo ravno nasprotno kažejo namreč, da se človekove pravice, socialni, okoljski standardi eh, redno kršijo in to v številnih primerjih tudi dokaj surovo. V točki 3 osnutka gospoda Havita je zapisano, da sindikati in organizacije z področja okoljevarstva in človekovih pravic morajo predstavlja sestavni element posvetovan, ko gre za pogajanja o prostorovinskih sporozumih. To bi se kakor podprl, ampak žal vse kaže na to, da se njihovo mnenje sploh ne upošteva, vsaj ne res na strani komisije in da se na tej podlagi ne ukrepa. In vedno znova organizacije, ki zastopajo delavce in male proizvajalce, in eh, prebivalce številnih revnih držav poročajo evropskim poslancem, da evropske multinacionalke igrajo zelo negativno vlogo. Naprimer, v Latinski Ameriki so zelo dobro dokumentirane aktivnosti nekaterih eh, evropskih multinacionalk, ki so celo osumljene kršitev človekovih pravic proti določenim skupnostim in organizacijam, ki naprimer izpodbijajo in eh, obsojajo njihovo uničevanje okolja. Glede točke 5. Tukaj gospod Howitt mimo grede omenja razmere v Kolumbiji. In dejstvo, da se zdaj pripravlja tudi sporazum za Kolumbijo. Tukaj mislim, da bi morali biti mnogo bolj trdnejši in se izreči proti prostotrgovinskem sporazumu s Kolumbijo, dokler so stvari takšne, kot so v tem trenutku, ko se rutinsko mori sindikaliste. Država Kolumbija je v to upletena in nekakor se ne preganja borcev za delovske pravice, oziroma tistih, ki eh, trpinčijo in pa morijo borce za delovske pravice. Kar pa zadeva točko šest, tukaj gospod Havi tudi pravilno omenja, da se o trgovinskih sporozumih zdaj pogajamo v kontekstu gospodarske recesije in eh, želi si, da naj bi prišlo do prehitrega upada tržnega deleža in pa ravni zaposlenosti v posameznih sektorjih. Žal, predsedujoča, globalizirani kapitalizem skuša eh, ravno preko konkurence takšne surove konkurence dosegati eh, dobiček in eh, prihaja do tega, da delavci različnih narodnosti ščuvajo druge proti drugim strani korporacije. In imeli smo škandalozni primer podjetja Dell na Irskem, ki je 1100 delavcev odpustil, potem pa je polska vlaga s podporo komisije zagotovila 50 milijonov evrov za subvencije temu podjetju, da je to proizvodnjo preselilo na Polsko. In ne vem, kakšna doslednost ali kakšna etičnost eh, naj bi to bila strani Evropske komisije. No, še zadnja stvar, predsedujoča. Gospod Howitt pravi, da vsakašno vključevanje začasnih eh, premikov delovne sile eh, v prostorovinske sporazume mora biti skladno z nacionalno zakonodajo. To podpiram, ampak moramo zastaviti vprašanje, kako je sploh možno eh, računati na to, da bi to izvajali, saj Evropsko sodišče v sodbi za sodbo v zadnjih 3-4 letih, eh, Exxon Naval, eh, Eh, potem primer eh, Rufat proti Niži Saški, eh, sodba Luksemburg, razsoja ravno nasprotno in ugotavlja, da imajo delodajalci pravico izkoriščati delavce priseljence, da jih uvažajo in da jih plačujejo manj, kot je plača, ki jo določa država, v kateri se nahajajo. Tako da morda bi gospod Havet lahko pokomentiral to dejstvo, da komisija in Evropsko sodišče v tako imenovanem eh, tolmačenju ustavnih pogodb Evropske unije, eh, da vse to torej pomeni, da točke 9 v poročilu gospoda Havita absolutno ne bi bilo možno uveljaviti. In to mislim, da je zelo pomembno. Hvala lepa, gospod Fabro. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Sicer bi se želel odzvati na to, kar je bilo povedanega o Kolumbiji. Pretekli teden eh, sem bil kot član delegacije socialistov eh, v Kolumbiji na fact-finding misiji in to, kar je povedal predhodni govornik, ne drži. vse informacije, ki jih imamo o Kolumbiji in vsa stališča o dogodkih v Kolumbiji, so žal samokupirana strani Kotra in s njimi smo se tudi pogajali. Štiri dni smo bili v Kolumbiji, srečali smo se s predstavniki vlade, s predsednikom, s podpredsednikom predsednikom, z državnimi toživci in predstavniki nevladnih organizacij, pa tudi s sindikati. E, sam sem sindikalist in nikoli ne bi podvomil v to, kar e, pravijo sindikati, če to ne bi bilo res. Podoba Kolumbije, e, ki nam jo nenehno predočajo, ni prava podoba. To ne drži. V Kolumbiji so bili opravljeni demokratični koraki, dosežen je bil velik napredek. Sedaj se izvaja nova zakonodaja. To ubijanje sindikalistov pa nikakor ni nacionalni šport v Kolumbiji, kot se to pogosto eh, govori. Eh, število ubitih sindikalistov nikakor ni povezano eh, z njihovim poklicom. 1500 sindikalistov je nenehno pod nadzorom. In prosim vas, preden sprememo stališče, da najprej preverimo, kaj dejansko drži in kaj ni res. Eh, sodišča so avtonomna in eh, ločena od izvršne veje oblasti. Lepo bi bilo, če bi bilo eh, vse to tako urejeno tudi v naših državah članicah. V Kolumbijo sem odpotoval z mnogimi dvomi, vrnil sem se prepričan, da ni nikakršnega razloga, da s Kolumbijo ne bi podpisali sporazuma predstavniki eh, Kotarja, ki smo jih srečali, eh, smo govori ko, kot s predstavniki ideologij in ne sindikalistov. Oni so navajali argumente zoper ta sporazum in govorili so o tem, kaj bi pridobili delavci in Kolumbija. Torej, še enkrat ponavljam, eh, če nekdo govori o situaciji v neki državi, potem mora eh, to državo tudi dobro poznati. Dejansko je paradoksno, eh, da se Venezuele ne kritizira in Venezuela ima diktaturo pod Čavesom. Ampak eh, o tem se nikjer ne govori. Danes sem govoril z Johnom Monksom. In v kratkem bom govoril eh, še z drugimi. In ni nikakršnega razloga za to, da bi Kolumbijo nenehno kritizirali. Situacija je čisto drugačna. Hvala lepa, zdaj pa bi dala besedo na kratko še večer Havitu, da povzame to razpravo. Hvala, predsedujoča. Moram še, da smo nekoliko razočarani nad kolegi iz komisije, da niste bili pripravljeni podati natančnih stališč glede tega mnenja danes, je, da bi nam bilo veliko pomoč, če bi nam dali določene odgovore, kajti poročilo tudi bilo pripravljeno pravočasno. Ne vem, morda ne pričakujete, da bodo mnenja parlamenta tako natančna, ampak eh, pomislite znova. In eh, upoštevajoč to, mislim, da bi vas eh, pozval ne le, da mi posredujete vaše nadaljne komentarje v pisni obliki, ampak da se tudi sestanemo osebno in o njih pogovorimo pred uh, rokom za vložitev amadmajo. Gospod uh, eh, Morasa, mislim, da če, če se ne motim, iz uh, eh, Kedrne direkcije za trgovino, moram reči, da me zelo moti, kako razumete odstavek 7. Še tako ali tako je težko zagotoviti enotno razumevanje tega, kar počnemo. In če kolege v komisiji ne razumejo besedila. Tukaj pravite, da pozivamo k zavezujočim standardom, čež da imamo trenutno prostovoljne smernice. Ampak poglejte si zelo natančno ta odstavek in me res zanima, kje to piše. Vi pravite v svojem prispevku, da želi komisija spodbujati spoštovanje prostovoljnih standardov v sedmem odstavku pa uporabljam besedo promote. Ne vem, kaj je neskladno s tem, kar ste rekli vi. Uh, je moram reči, da me res eh, razočaralo to, da ste to zadevo razumeli tako. In to je bilo kontroverzno in tukaj skušam biti kar se da eh, dovzeten tudi za druga razmišljanja. Glede tega, kar je povedal Joe Higgins in ostali, mislim, da odstavki govorijo konkretno sami zase, kar pa zadeva točko 4. Strelim se in mislim, da je zelo pomembno, da pokažemo, da imamo velik problem znotraj Evropske unije, kar zadeva spoštovanje nacionalnih standardov dela in pa kolektivno, kolektivna pogajanja. Zunaj Evropske unije pa bi morali početi enako in upam, da lahko računam na podporo ostalih v tem odboru, da ne bomo ustrojili se napake kot pri ostalih prostorih, kjer smo. imeli težave znotraj naših meja. Kar zadeva Kolumbijo, se lahko samo nasmehnem kolego Fajblu, kajti bil sem tudi sam tam eh, ob obisku delegacije, zato ne bi se odzival na to vprašanje in tudi na to, kar je dejal Joe Higgins s tem v zvezi, kajti to poročilo, to mnenje ni pravi okvir v tem parlamentu za obravnavo tega tako zelo pomenega vprašanja. Eh, in to tudi dajem na zapisnik, da imamo trenutno pritožbo 1287 ILO proti 2700 nerazjasnenimi eh, smrtmi in eh, v okviru zadnjega poročila ILO je bilo zapisano, da kar nekaj zakonov v Kolumbiji ni skladno z konvencijami ILO in da prihaja do le nizkega števila obsodb zaradi teh eh, umorov. Prav tako dajem na zapisnik, da je etuk, kot je eh, reče dejal, eh, organizacije, ki se je pozvala, naj ne sklenemo tega sporazuma, ampak mislim, da je to zelo pomembno za naš parlament, za trans zagotavljanje transparentne trgovinske politike in eh, za način, kako obravnavamo pravice sindikatov in podobno. Mislim, da se tega ne bi smeli lotevati nekako skozi stranska vrata. In eh, Richardu bi dejal, da v mojem besedilu govorimo zgolj o težavah z eh, trajnostjo določenih eh, ocen vplivov. S tem mislim, da se strinjate. Eh, no, ob tem pa sem zahvaljujem za sodelovanje v tej razpravi. Hvala lepa. Seveda prehajamo na razpravo in glasovanje o mobilizaciji Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Samo toliko, da veste, samo da najdem pravi dokument tukaj. Imamo tri litvanske primere. Le eden pa je predmet tega pisma v zvezi z gradbeno industrijo. Zato bomo storili takole. V delni skupini smo dosegli dogovor o tem pismu, razen kar zadeva odstavek 5. Predlagam torej, da, glede, da imamo glede preostanka tega pisma dogovor. Predlagam, da glasujemo najprej o amandmaju k odstavku 5. Potem pa glasujemo o celotnem pismu. Tako smo se dogovorili s koordinatorji in to se zdi tudi edino smiselno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 Ça, c'est mieux. Ah, ok. Merci. Uh, thank you. Tehát nem, nem vagy könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül, hogyha hamarabb... Hvala lepa. Ja mislim, da si vsi želimo čim prej oditi od to danes, ampak vendarle gre za načelno vprašanje. Če naj bi glasovanje potekalo ob neki uri, potem naj se to ne spreminja, kajti imamo tudi kakšne druge obveznosti, kar nekaj ljudi bo sem prišlo ob pridirnem času za glasovanje, tako da dajem na zapisnik svoje nasprotovanje takšnemu ravnanju. Predlagam, da se držimo časa, ki je tudi zabeleženo na dnevnem redu, kajti če ne bomo samo ošibili, vero v demokratični proces tukaj v tem zboru. Tako da naj povem, da se ne strinjam s tem, da smo te z glasovanjem začeli prej. Gospa Gresle, naprimer, zdaj sodeluje na drugem dogodku izven parlamenta in se bo vrnila v parlament na glasovanje, ampak nas tukaj več ne bo takrat, tako da uradno protestiram. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa, ja. Če je nekaj na dnevnem redu za obdaločni uri se je seveda koristno držati tega dnevnega reda, ampak potem, ko smo se posvetovali z ostalimi koordinatorji, jih večina želi predstaviti glasovanje na prej, bomo pa dali na zapisnik vaš eh, protest. Sem pa pred uro oziroma uro in pol dejala, da bo glasovanje potekalo prej, nihče takrat ni nasprotoval, tako da mislim, da so vsi imeli dovolj časa, da svoje poslance zberejo. Če so ljudje v drugih odborih, potem mislim, da je eh, njihova, oziroma če so člani odbora, potem je pomeno, da imajo čas, da sodelujo pri delu odborov. Tukaj ni šlo za ne vem kako velik časovni premik, zato menim, da moramo z glasovanjem kar nadaljevati in kot rečeno se s tem strinjajo tudi koordinatori. Če ni več pripomp. Megint csak a jegyzőkönyvét csak hozzá szeretném tenni, hogy. Ja, še enkrat, samo na zapisnik. Za zapisnik povem, da sem koordinator in nihče z menom ni stopil v stik, da ne bi to storili. Kot razumem, eh, sekretarjat pravi, da so bili vsi koordinatorji kontaktirani. Če pa koordinatorjev ni bilo, so bili pa vaši administratorji obveščeni o tem, da bo prišlo do spremembe časa glasovanja. In eh, kolikor mi pravi sekretarjat, so vsi za to vedeli. Zdaj mi pravite, da vi za to niste vedeli. To sem večkrat omenila in najavila tukaj z govornice in eh, večina se je zavedala, da bo glasovanje potekalo prej. In eh, administratori so zato imeli dovolj časa, da so stopili v stik s svojimi poslanci in da so zagotovili njihovo prisotnost. Če ste torej član nekega odbora, potem je jasno, da morate biti prisotni. Še ena prošnja za besedo gospod Čabrnoh. Mikrofon, prosim. Ja. E, děkuji za slovo. E... Najprej hvala za besedo, gospod predsedujoča. Gospod predsedujoča, se slišiva? Nič nimam proti temu, da glasujemo zdaj, bi pa rad dejal, da sem tudi jaz koordinator in da tudi z menoj ni nihče stopil v stik, nihče mene ni povprašal po mnenju in zato se kar strinjam z nasprotovanjem gospoda Örja. Čisto načelno gledano, menim, da se moramo bolj si držati predvidenih časov ali pa sploh ne bi smelo biti nobenih. Eh, časov zapisanih na dnevnem redu. Če nočete, da pridemo ob dani uri, potem ne zapisujte ure, ob kateri bo glasovanje. Ja, sekretariat mi pravi, da razlog, zakaj z vami niso stopili v stik, ta, da niste bili prisotni. Predpostavili smo, da vas bo kakšen vaših administratorjev o tem obvestil in uro in pol časa ste imeli, da bi obvestili sekretariat, da imate problem s spremembo predvidene ure glasovanja. In to velja za vse. Zadeva je bila najavljena, In eh, če sami niste bili prisotni, bi morali administratori stopiti v stik s koordinatorji in za tem obvestiti. Morda je tudi to nekaj, kar boste morali načeti z vašimi administratorji, ampak kot rečeno, zadeva je bila najavljena pravočasno. Gospod Öri. To se zgodi, če stvari niso načrtovane vnaprej. Moj namestnik je bil tukaj, jaz sem prišel nekaj minut pozneje, ampak tudi mojega namestnika ni nihče nič vprašal. Skratka, jaz mislim, da vnaprej določenih ur oziroma časov ne bi smeli spreminjati. Sedaj sprejemam to na znanje, ampak upoštevati moramo dejstvo, da v takih situacijah včasih nekateri ne morejo priti, dru, drugi pa lahko. Hvala lepa, to je vse. Če želi še katera politična skupina povedati svoje, naj dvigne roko, ampak domnevam, da so koordinatori političnih skupin povedali stališče teh političnih skupin. Želi eh, kdo še besedo, ki je koordinator katere od političnih skupin, sicer mošli naprej? Ne. Hvala. Torej, koordinator, vaš koordinator je že govoril, nikomu drugemu ne bomo dali besede. Sedaj bomo eh, začeli z glasovanjem oziroma z razpravo o pismu najprej, potem pa o, eh, potem bomo pa glasovali. Želi kdo komentirati pismo? Edini odstavek je odstavek številka 5, to je odstavek, o katerem moramo razpravljati. Eh, odstavek 5 štejem kot eh, predlog spremembe, potem pa predlagam glasovanje o celotnem pismu. Gospa Moran, želite besedo? Merci, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Res je, jaz sem članica delovne skupine, na kateri sodelujem redno in moram reči, da je odstavek 5 prišel potem, po delovnem sestanku. Torej, sprašujem se, na podlagi kakšnega eh, ukrepa se eh, vključuje ta ustave, glede na to, da smo se dogovorili o splošni formulaciji tega pisma in zato bi želela, da mi poveste, kje je skrivnost tega. Zakaj? Zato, ker gre v bistvu za to, da se vključuje uvede eh, sprememba odstotka sofinanciranja ukrepa FEM in o tem nismo razpravljali na naši delovni skupini. Anybody else wish to come in on that? Mrs. Harkin. Gospa Harkin. Zelo na kratko. Se strinjam z zadnjo govornico. Tega nismo sploh mogli prebrati in sprejeti informirane odločitve. To sem enostavno dobila in mislim, da je to težava, če dobite kar tako nekaj novega, potem pa morate glasovati. To je problem. Mrs. Cornelison. Gospa Cornelison, tudi jaz. In v naših dokumentih pisma ni. Sedaj sem si sposodila pismo od gospoda pred menoj. Zelo lepo bi bilo, če bi predsedojoča prebrala to pismo. No Kakšno je vaše mnenje? Se upravičujem, napaka je moja. Gospod Cerkas nimam tega pisma. Sploh ne vem, kaj piše v odstavku 5. Težava je v tem, da ne bomo imeli časa, kajti glasovali bodo v odboru za proračun. Če želimo povedati svoje mnenje, bomo morali o tem glasovati danes. Lahko vam preberem novi odstavek, če vam bo to kaj pomagalo, kolikor vem se je delovna skupina večkrat sestala in edini odstavek, o katerem ni bilo dogovora, je odstavek številka 5. Če vam bo kaj pomagalo, to bom prebrala odstavek 5 in pa uh, predlagane spremembe v petem odstotku. Potem, ko ga bom prebrala, če boste hoteli spet eh, komentirati, eh, potem bomo imeli kratko razpravo. Ampak povedali so mi, Če ne bomo glasovali danes, potem ne bomo mogli glasovati tudi v prihodnje. Skratka, sedaj bom prebrala, potem kratka razprava, če je to za vas sprejemljivo. Odstavek uh, je takšen, se spremembami. Obžaluje, da svet ni sprejel predloga komisije, da se poveča sofinanciranje za ukrepe EGF na 75 odstotkov da, da se spodbudi države članice v času krize, da v celoti izkoristijo EGF v dobro zadevnih delavcev in zato, da se izboljšajo veščine delovne sile. Ali naj še enkrat preberem? Gospa Moran. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Če bomo delali tako, tako še naprej, bomo v celoti uničili delo delovne skupine. V celoti se strinja s tem, kar je povedala gospa Martin. V tej delovni skupini nas je malo. E, predstavljamo različne stranke in smo odločeni zelo resno delati v tej delovni skupini. In ta dokument smo sedaj dobili v zadnjem trenutku. Eh, brez eh, kakršnega koli dogovora in to je feta kompli in to je v nasprotju z duhom dela, ki ga redno upravljamo v tej delovni skupini. In res se mi zdi, da je to znak zaničevanja našega angažmaja, eh, to je znak zaničevanja dela, ki ga mi upravljamo za sklad za prilagajanje globalizaciji.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 ne gre samo za to, da se je ta odstavek pojavil zadnjo sekundo, že to je dosti velik problem, ampak med komisijo, svetom in parlamentom je bil dosežen dogovor. Sedaj pa zahtevamo nekaj, kar ni v skladu s tem dogovorom. V sredo smo o tem govorili in nihče ni bil proti. Sekretarjat mi je to ravno kar povedal, zato predlagam naslednje. Če vas res vse tako skrbi, da bi ta odstavek vključili, je, eh, naj vam povem tole. Komisija je eh, poslala svoje odgovore in to smo spremenili v tej luči. Torej, če pa niste zadovoljni s tem, potem pa glasujmo o odstavku 5. Če bo zavrnjen, potem bomo obdržali prvotni odstavek 5 in glasovali o celem pismu. Če eh, vas skrbi to, da eh, besedilo ni bilo eh, razveljeno, naj vam povem, da mi sekretarjat pravi, da je. In vem, da je eh, skupina veliko dela nad tem, tega, eh, tega se zavedam, razumem tudi vaše pomisleke, ampak težava, ki jo imamo sedaj, je ta. Moramo to pismo spraviti skozi. Jaz sem pripravljena glasovati o celotnem prvotnem pismu. Če pa ljudje želijo drugačni odstavek 5, je pač v redu, ampak nekaj moramo spraviti skozi. Poskušajmo se odločiti, kaj mislijo koordinatorji. Koordinatorji so tisti, ki morajo odločati o tem. Ali boste sprejeli moj predlog, da glasujete o novem odstavku številka 5, potem pa o, o, eh, glasujemo o celem. Eh, pismo, gospod Cirkas in gospod Öri in Marjan Herkin potem. Ja, to popolnoma podpiram. Gospa predsedojoča, vendarle pa želim nekaj pojasniti. Eh, novo besedilo je bilo torej razposlano. In imeli smo rok, skratka, bilo je razposlano, bil je postavljen rok, da na to odgovorimo. Načeloma sem za besedilo glasoval bom za. V sredo je bilo poslano. Tega ni v dokumentaciji, v sredo smo to poslali. Gospod Jori. Eno zelo dolmo je zavita kezlik. Dovolite mi, da rečem, da je to kreganje sedaj malo uh, smešno prejšnji teden je bil teden za delo na domu. Ne vidim pravega načina, kako naj bi parlamentarci eh, pri tem, ko upravljajo svoje ekstratarne eh, dejavnosti, se ukvarjali s tem eh, predlogom v tako kratkem času. Niso imeli pogojev, da bi ustrezno upravili svoje delo. Mrs. Zamorajten. Uh, Voorzitter, voorzitter, ik ben nu, ik ben nu um, een, een tijdje geen... Point of order. Uh, yes. Lipsach, voilà. Nisem bila članica tega odbora, sedaj nekaj časa, ampak vedno rada prihajam sem tudi kot nadomestna članica ampak res mislim, da tukaj stvari niso organizirane, kot bi morale biti. Ob 17.15 bi morala biti tukaj za razpravo o eni točki in sem to zamudila. In če nekaj ni na programu, potem ni prav pričakovati, da bomo glasovali o tem. In zato bi eh, vas želela pozvati, da bi morali preložiti razpravo o tej eh, Eh, točki ne moremo tega storiti, o tem moramo glasevati danes, če tega ne bomo naredili, ne bomo eh, imeli mnenja našega odbora. Torej, te opcije ni. Predlagam torej naslednje. Koordinatori naj se odločijo, ali bomo glasovali o odstavku 5, kot je bil spremenjen, potem pa o celotnem pismu. Gospod Cirkas je rekel, da je uh, Eh, to pravi način. Gospod Öri, ne vem, kaj si vi mislite, ali se vam zdi to v redu. Najprej glasovanje o stavko, potem o pismo. Gospa Moran, mislim, da to sprejema. Gospa Harkin. Se strinjam z vašim predlogom, gospa predsedujoča. Yes. Gospod Čabrnoh, mislim, da bi morali glasovati samo o tisti različici pisma, ki je prišla iz delovne skupine. Gospod Öri. Mislim, da nihče ne želi odlagati pomoči, takrat, ko je le ta potrebna. Zato se strinjam, da glasujemo o pismo brez sprememb v petem odstavku, te moramo odstraniti in sem za to, da glasujemo pismo kot o celoti. No, glede na to, da vas eh, peti odstavek tako skrbi, da eno stvar sploh dobimo in če se s tem strinjajo druge koordinatorji, potem bomo glasovali o pismo, ne pa o tem dodatnem odstavku številka pet, ampak meni so rekli, da ste ga dobili, da ga imate v svojem doseju, zato ker je bilo razveljeno tudi eh, danes na začetku sestanka, to mi je povedal sekretarjat, ampak če se vi tako odločite, potem bomo glasovali samo o pismo, ki je bilo dogovorjeno na ravni delovne skupine, ampak o prihodnje. Eh, in tudi za prihodne to velja. Takrat, ko mi sekretarjat reče, da so nekaj poslali, jaz verjamem, da so to poslali. Če imate pa to na mizi ali pa nimate, pa ni važno, ampak bilo je poslano v sredo in v prihodne, prosim, eh, naredite vse, da se ne bomo spravili v tako situacijo, ko se ljudje delajo, da niso nečesa dobili, ko je pa dejansko to bilo poslano. Sedaj bomo glasovali o pismu, tisti za. Kdo proti? Zdržani? 39 za, 1 proti in noben zdržan. Hvala lepa. Gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je razrešnica proračuna in tu bomo imeli zelo kratko razpravo o vseh eh, točkah povezanih s proračunom. Gospod Gre, eh, gospej Gres, Gresle dajem besedo. Gospod Öri, bi vi na mesto nje sprejeli besedo? Mislim, da to ni preveč eh, občutljivo vprašanje. Prem. Nisem nameraval komentirati pred glasovanjem. Ampak točno zato sem prej povedal, da nasprodujem temu eh, postopku. Vedel sem, da gospe Grasle ne bo, zato ker je načrtovala, da bo prišla v določeni uri sem. Sedaj bomo morali glasovati brez gospe Grasle. Ona se je verjetno poskušala koordinirati s kolegi in predlagam lahko le, da glasujemo uh, tako, kot smo se pogovarjali zopred dvema urama, ampak vmes se je mogoče kaj spremenilo. Merci, en fait... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj ponovim v imenu moje skupine. Mi si želimo eno ravnotežje med različnimi nadzori, eh, zato da se izognemo eh, napakam in pa eh, tudi po neverbam, to je tudi preokupacija gospe Gresle. Ampak eh, to mora biti uravnoteženo za očunkovitostjo postopka. Mislim, da mnenje ne bi smelo eksplicitno navajati določenih držav oziroma agencij. In zato smo vložili določeno število amandmajo, zato da bi malo diansirali to mnenje in želeli smo tudi spodbujati delo tistih, ki delajo na terenu, in smo skušali tudi upoštevati mnenje računskega sodišča. Z gospo Gresle sem se pogovarjal, potem ko smo mi amandmaja vložilo in po tem različnih kontaktih bomo določene kompromisne amandmaje podprli, ampak ne vseh. Tistih, ki ne prinašajo nič novega, k poročilu Evropskega sodišča ne bomo podprli in zato predlagam, da se omakne amandma 3, ki govori o glasovanju o razglasitvi komisije. Hvala, gospa predsedujoča, toliko. Še kdo želi besedo? Gospod Figurejdo je že bil tudi za to, da se eh, umakne amandma, ampak gospod Figurejdo pa ni tukaj. No- Glasujemo, če drugih komentarjev ni. Najprej prej razrešitev eh, za finančno leto 2008 splošni proračun, tretji del eh, komisija, tretji odstavek, amantma je nazaj. Proti. Zdržani. Ali lahko elektronsko preverimo? Glasujemo. Če nimate kartice, prosim, povejte, konec glasovanja. Šestnajst za, štiriindvajset proti. Zavrnjen. Amandma številka dva, za. Proti. Sprejeti številka 3 za, proti. Elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 26 proti, 4 za proti mikrofon. Vzdržani. Sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Prosim, nakažite, kako ste glasovali, če nimate kartice za elektronsko glasovanje. Hvala. 36 za, en zdržan glas in nihče proti. Čestitamo gospe Gresle. Drugo glasovanje o razrešitvi izvedbe proračuna za Evropsko fondacijo za izboljšanje pogojev dela in življenja leta 2008 za, proti. Zdržani. Zavrnjen. Amandma 2 za, proti. Zdržani. Sprejet. Amandma 3 za, proti. Elektronsko preverjamo, glasujemo o amandmaju 3. Konec glasovanja. Devetnajst, devetnajst, zavrnen. Štiri. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis ena. Za. Proti. elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 15 proti, noben zdržan. Pet, šest, sedem eh, so brez predmetni, osem za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromisni predlog 2 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 9, 10 odpade ta, 11 za. Proti? elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 21 zavrnen, 12 za. Se, ne, o 12 ne glasujemo, to je samo jezikovni predlog spremembe. Sedaj eh, Elektronsko glasujemo o osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. S 28 za, 13 proti. Čestitamo naslednje glasovanje o razrešitvi za proračun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za finančno leto 2008. Eh, postopkovno vprašanje. Eh, gospa predsedujoča, eh, in sicer teh amantmajev nisem imela v dosejo Rekli so mi, da so bili amandmaji v dokumentaciji. Ne, predsedojoča, v mojem dosjeju jih ni. Mogoče, da jih vi nimate, ampak so bili dani v dokumentacijo. Amandma številka ena. Uh, predsedojoča. Mikrofon. Gospa predsedojoča. Sredi glasovanja. Answer. Ja, ampak nisem dobila odgovora. Bilo je v vašem eh, dosjeju, pa ni tega. Potem ste pa edina, ki tega niste dobili. Ne, nisem bila jaz samo jaz, ampak za to mizo nihče tega ni dobil v različnih jezikih. Boste dobili sedaj. Uh, late, I think. I think... Ja, zato, ker ste zamudili. Mislim, da je bilo to razdeljeno, uh, pri, <laughs> ste prišli, prišli ste šele pred pol ure. Sedaj glasujemo o amandmaju ena, sedaj, ko ima kolegica svojo kopijo amandmaja. E bilo bi koristno, če bi prišli dovolj zgodaj in to pobrali. Za proti? Zdržani? Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 24 proti, sprejet. Amandma številka 2, se opravičujem, zavrnem. Amandma 2, za, proti, zavrnen. Kompromisni predlog 1, elektronsko preverjamo, amandma 2, glasujemo. Ja. Je. 22, 20. Kompromisni predlog 1 za, proti, sprejet. 4 odpade, 3 odpade. Sedaj eh, glasujemo o mnenju elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 40 za, en proti, en vzdržan, čestitamo avtorici. Potem eh, razrešnica eh, za izvajanje proračuna za Evropsko fundacijo za usposabljanje kompromis 1 za, proti. Elektronsko bomo preverili kompromisni predlog ena, glasujemo. Petindvajset sedemnajst sprejet. Ena, dva, tri odpadajo, amandma štiri za, proti. Vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za. Proti. Vzdržani, sprejet. Šesti odpade in peti odpade. Glasujemo o osnutku mnenja elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 13 proti, en zdržan, osnutek mnenja sprejet. Čestitamo še enkrat in na koncu bomo glasovali o razrešnici za proračun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za finančno leto 2008 za prvi mandma, glasovanje po delih od Notes and Courts Finding pa do Sounds Financial Management in the Future. Tisti za, Eh, za prvi del proti zdržani sprejet. Kdo je za drugi del proti elektronsko preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. 22 za, 20 proti in s tem uh, je sprejet. Amandma 2 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Glasujemo o snutku mnenja, elektronsko začetek glasovanja. konec glasovanja. 39 za, en proti, en zdržan. Čestitamo gospe Grasle za vse delo, ki ga je vložila v to. Čestitke.